začenjam z skupnim sestankom odborov Ekon in Libe. Veselje mi je, da lahko tukaj pozdravim tudi kolega sopredsedujočega iz odbora za civilne svoboščine. Najprej sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kak eh, komentar? Dnevni red je sprejet. Come to point number two. Točka 2. Obvestila predsedujočega. Nimam nobenih obvestil. Komisarka Jurova pride v Strasbourg 15. maja. Prosim, da se nam pridružite, namreč eh, veseli bomo, ko bo z nami. Parvan, še želiš besedo? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Drugo glasovanje ki ga bomo eh, uvrstili na ta seznam, je pomembno sporočilo za Evropsko eh, komisijo. Žal mi je, da nismo imeli eh, možnosti, da bi o tem predlogu zavrnitve glasovali prej. Vseeno pa bi rada povedala, kakšen je predlog komisije, ki ga zavračamo. To je seznam na katerem so zgolj eh, Afganistan, Bosna in Hercegovina, eh, Etiopija, eh, Jemen in tako naprej, Iran v naslednji kategoriji in še Severna Koreja v tretji kategoriji. Na to je komisija Gvajano zamenjala z Etiopijo. Mislim, da moramo razpravljati o tej temi Veseli me, da je eh, komisarka sprejela razpravo s člani in članicami uh, odborov, ampak glede na to, kako so zadeve potekale, je pomembno, da tako tekom uh, glasovanja v plenarnem zasedanju tudi pozneje ohranimo ta pritisk na komisiji. Z veseljem lahko rečem, da v celoti podpiram to, kar ste povedali. Po drugi strani pa moramo upoštevati tudi to, da ima odbor Libe veliko dela, mi imamo veliko dela in prav zato moramo uskladiti časovnice, se želimo tudi eh, tolmačene na tako pomembnem dosjeju. Ampak komisarka Jurova bo prišla na naš sestanek v Strasburu, kot sem že povedal, in upam, da bomo takrat imeli vsaj toliko poslancev v prostoru, kot jih imamo danes to bo potem eh, odlično sporočilo komisarki Jurovi, da ponovno razmislijo o svoji strategiji pri tako pomembnem vprašanju. Ima še kdo kak komentar? Zgleda, da ne, potem lahko nadaljujemo z tretjo točko na dnevnem redu glasovanje. Hvala za podporo z desne strani. Sedaj pa lahko najprej preverimo, eh, da smo vsi tukaj, torej testno glasovanje če smo vsi tukaj, oziroma da nas ni preveč. Still, uh, 15 poslancev eh, še manjka, 15 jih še ni stisnilo nobenega gumbka. Torej, preverjamo prisotnost, prosim, da vsi glasujete. Uh, Žakob pa Lambert, ta dva nimata kartic. To ste si upam, da zapisali. Tako da to upoštevajte. Toliko je zaključeno glasovanje, vse je v redu, tako da lahko začnemo. Prvi odstavek, kdo je za? A vse bi naredili elektronsko? Mi v Ekonu sicer nismo navajeni takšnega postopanja, ampak če Libe to želi. Predsedujoči odbora Libe je to zahteval in to bomo tudi storili. Torej, glasujemo glede odstavka 1. Ste vsi glasovali? Zaključeno glasovanje? Sprejito. Drugi od, torej odstavki 2 do 4, o tem bomo glasovali skupaj. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejito. Amendment 1. Predlog spremembe 1 in 2 sta identična, zato glasujemo o njih skupaj. Oziroma ne, še prej na vedki 1 do 6 glasujemo o tem. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa navedek 6a, predlog spremembe 1 in 2 skupaj glasujemo ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Navedka 7 in 8, izvirno besedilo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Zaključeno glasovanje. Sprejeto. Uvodne izjave A do G. Glasujemo skupaj. Lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Uvodna izjava H, predlog spremembe 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Torej, plus Filip, še dva imamo za, torej 48 proti 47 sprejeto. Moramo glasovati o izvidnem besedilu. Who? Who? But sorry, if I don't. Uh, Mr. If the camera is able to give me. Če lahko eh, vidim kolege, prosim, eh, da se kamera malce omakne, namreč nisem videl kolegov. Tukaj vi ste glasovali proti, čeprav razumem. če predsednik ne ve, da nimate kartice, potem predsednik to težko upošteva. Predlagam torej, da ponovno glasujemo. Torej, še enkrat glasujemo o predlogu spremembe 3. Kdo nima kartice? Jakob von Weinzenger, Filip Lamberts, še kdo? Vi sedaj imate kartico. Torej, glasujemo še enkrat, glasovanje je sedaj eh, mogoče. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno 49 proti 48. Glasujemo o izvirnem besedilu sedaj lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Še enkrat Vajceger proti, Lamberts proti. To je torej zavrnjeno. uvodna izjava in izvirno besedilo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Uvodna izjava je, predlog spremembe 5. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Torej, glasovati ni potrebno o izvirnem besedilu. Potem pa še predlog spremembe 6 po dveh delih, to zato prosi S in D. Najprej prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali, v tem primeru je glasovanje zaključeno. Sprejeto. Pa še drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali, potem je glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Tako, sedaj glasujemo še o celotnem besedilu z spremembami, ki smo jih sedaj izglasovali. Po imensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Von Weizsänger za, Lambert za. To moramo eh, zapisati v zapisnik. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto, jasno. Najlepša hvala vsem skupaj. Točka razno, ne v tem primeru. Se vidimo v Strasburgu, kjer bo tudi komisarka Jurova. Lep večer.